Odbor eh, Tran je predlagal popravek eh, k direktivi Evropskega parlamenta in v skladu z členom 213 četrtim odstavkom velja ta popravek za sprejetega, če v 24 urah eh, po objavi nobena politična skupina ali pa skupina poslancev ne bo zahtevala spremembe. In, ta